začenjamo z sejo, ki je bila prekinjena 13. oktobra letos. Zapisnik tiste seje imate pred sabo, ima kdo kakšno pripombo? Ne, zato je zapisnik sprejet. Zapisnik seje 13. oktobra torej. Chciałem podać Państwu parę początków. imam nekaj sporočil za vas. Čaka nas več pomembnih evropskih odločitev. Te odločitve bo treba sprejeti v prihodnih tednih. Včeraj sem prisostoval zaključku Evropskega sveta, Evroskupine, oziroma Evroskupina in Evropski svet bosta morala sprejeti odločitve, ki bodo zadovoljile tako naše državljane kot tudi trge gospoda Van Rompuy in Barozo bosta tukaj v četrtek ob desetih, da nam poročata. Najpomembnejše teme so jutrišnja razprava o evropskem semestru in glasovanje o proračunu v sredo. Želimo si, da bi bil proračun za leto 2012 proračun za naložbe, gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v konferenci o novem večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020. Ta konferenca je potekala na pobudo Evropskega parlamenta. Mi smo torej dali zamisel za to. Konferenca je bila uspešna. čez šest mesecev in čez eno leto bomo imeli še dve konferenci. Na konferenci je bilo prisotnih več evropskih poslancev. Veliko smo prispevali in odigrali smo pomembno vlogo. Naslednja točka. Včeraj so potekale prve svobodne demokratične volitve v Tuniziji. To je bil zgodovinsko pomemben dan za Tunizijo in za arabski svet. Volitve so potekale mirno, udeležba pa je bila več kot 90 odstotna. Ljudje so volili odgovorno in novemu parlamentu ter novi vladi želimo obilo uspeha. Evropski poslanci so bili prisotni, da so spremljali volitve, v prihodnih dneh pa bomo slišali poročilo o tem, kako so potekale volitve tam v nedeljo bom spet obiskal to teželo. To je drugi moj obisk v tej državi po začetku arabske pomladi. Mislim, da je to zelo pomemben trenutek za Evropsko unijo in celotna Severna Afrika je prav tako zelo pomembna. Libija. Še ena od naših južnih sosed se lahko poda na pot demokracije. Oblikovali so prehodno vlado, nov politični sistem v tej državi pa mora temeljiti na načelih pravne države in spoštovanju temeljnih svoboščin. V soboto bom obiskal torej Libijo, tam se bom srečal z našimi partnerji, zato da spregovorimo o najpomembnejših in aktualnih temah. Prav tako pozdravljam dejstvo, da je država sedaj po več kot štirih desetletjih diktatorske vladavine gospoda Gaddafija spet svobodna. Prejšnji teden smo slišali dobre novice za državljane Španije. Teroristična organizacija ETA je napovedala dokončno premirje, odpovedali so se oboroženemu boju, sedaj pa se morajo razorožiti in razpustiti. Pohvaliti moramo vse španske demokratične institucije in vse službe v Španiji, ki se borijo proti terorizmu. Boj je bil zelo dolg. prav tako pa izražamo sožalje družinam 829 žrtev terorističnih napadov ETE. Iz Turčije pa prihajajo tragične novice. Več kot 2000 ljudi je umrlo v potresu, ki je bil v nedeljo. V imenu Evropskega parlamenta izražam so, sočutje družinam žrtev. Tudi sami čutimo bolečino Turčije. Pozivam vse poslance, da ostanejo za minuto molka v spomin na žrtve.